Petro posta od 27. aprila sedela v finskem parlamentu. Čestitamo jima k izvolitvi. Članstvo v nacionalnem parlamentu pa ni združljivo s članstvom v našem parlamentu po sedmem členu drugi odstavek akta o neposrednji volitvi v, v Evropski parlament. Tako smo ugotovili iz praznitev njunih sedežov tega datuma naprej.